najboljše v kulturi in pa opustiti najslabše. In če želimo odpraviti tisto slabo, potem moramo biti zelo odločni in reči, ja, nasilje nikoli ni upravičeno, ne, mor ne moremo upravičevati nasilja s kulturo, s tradicijo. Tukaj ne bomo usilevali nobenega modela, ampak se bomo zauzemali za univerzalne vrednote. In to je tudi del listine temeljnih pravic OZN. Mislim, da tukaj moramo biti zelo odločni. Prav tako je pomembno, da delamo tudi na tem, da bomo spreminjali pristop in pa kulturno ravnanje in pa da podpremo kampanjo zaveščanja, da imajo tudi ženske več pravic in številne um, organizacije v civilni družbi to že počnejo. Prav tako se moramo bolje povezati z zdravstvenimi delavci, z izobraževalnimi delavci, s socialnimi službami in podobno. Treba je gotoviti, kje so najbolj tvegane skupine, tako da bomo lahko lažje preprečevali te države, gospa predsedujoča z velikim eh, zanimanjem sem se pridružila te kampanje komisije glede ničele tolerance, kar se tiče pohabljanja ženskih spolovil in upam, da se bodo temu pridružili tudi vsi drugi, tako da bomo lahko skupaj nadaljevali s tem ukrepanjem. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa, gospa Koraca Bild. Sedaj pa gospa Kormaj. Hvala lepa, gospod komisar, kolegice, kolegi. Sedaj vemo, da je ta problem vedno bolj prisoten, to globalna um, skupnost sicer prizna, ampak številke pa so še vedno ogromne. Um, to velja za EU in izven EU. To je hudo kršene temeljih pravic žensk in otrok. Prav tako pa je to tudi zelo huda težava glede uh, zdrav na splošno in pa tudi glede ženskih pravic. Tukaj so nekatere zelo globoke tradicije v določenih družbah in zato je to še toliko težje reševati. Prav tako moramo uh, sedaj izboljšati izobraževanje, preprečevanje in dialog med vsemi akterji. Uh, več uspešnih programov. programov smo že imeli tudi v sodelovanju z um, EU in pa UNICEF-om in vidimo, da če se osredotočimo na dialog in pa na pravo voljo, potem lahko dosežemo konkretne rezultate. Sedaj je pravi čas, da ukrepimo ta prizadevanja in pa da dejansko začnemo z bolj um, nunim odpravljanjem tega pohabljanja, da je to del širšega načrta. Je pa res, da ni veliko zanesljih podatkov na ravni EU in zato pozdravljam to, da je tudi EU institut za enakost med spoloma uh, um, začel pripravljati določene mehanizme um, za ta boj. Mislim, da mora biti zelo um, ostri, um, posebej napram nekaterim zdravstvenim um, delavcem, ki to prakso izvaja tudi na področju in pa um, na temelju ekstrateritorijalnosti. Tudi, če se nekaj pojavlja zunaj EU, moramo to odpraviti. Prav tako bi se rada zahvalila komisarju Filiju za to, kar je prišel in pa hvala lepa za odlično delo um, v času njegovega mandata. Uh, Um, mislim, da je prav, da je tukaj, kaj ti potrebujemo tako zelo dobre um, komisarje kot je on. Hvala lepa sedaj pa gospod Latford. Uh, hvala lepa gospod predsedujoča. Zelo sem vesela, da se lahko pridružim uh, te razpravi med vsemi skupinami. Prav tako sem vesela, da smo opustili nespremljive prakse, ko smo govorili o obrazovanju sedaj govorimo o pohabljanju ženskih spolovil, to je precej boljši izraz, ki dejansko posluje, zakaj točno gre. To je dejansko mučenje. Sedaj samo v Združenem kraljestvu, da bi od 20 do 65 tisoč um, deklic bilo žrtev te prakse. 65 uh, tisoč uh, deklic je bilo um, v takšnem položaju samo v Združenem kraljestvu in to je čisto nesprimljivo, tega niti slučajno ne moremo tolerirati britanski tisk eh, sedaj poroča o tem, da imamo veliko kazenskega pregona v Združenem kraljestvu, ampak gledajte, kriminalizirano je to že v naši državi še zelo dolgo časa, ampak ni pa dejanskega uspešnega kazenskega pregona. Sedaj ženska vodi. Eh, to skupino za pregon. Sedaj so spostavili posebno omrežje, ki se ukvarja s tem po naši državi. Mislim, da so sedaj bolj uspešni kot pa prej, ampak vseeno mislim, da moramo to še krepiti in pa se še bolj osredotočiti na ozaveščanje. Mislim, da je prav, da tukaj spremljamo tudi pobudo na ravni Evropske unije. Lepo je, da je Lin Federsten, eh, moj kolega, tudi liberalni demokrat, sprejel odločitev, da bo namenil 35 milijonov um, funtov za to, da bi se bojevali proti tej praksi. Nedavno je bila tudi v Burkini Faso. Uh, danes um, ob 12. Uh, bomo imeli tudi kampanjo um, proti takšnemu pohabljanju um, med generacijami. Prosim, da se pridružite tej kampanji tudi tukaj. Sedaj pa gospa Bauer, dve minuti in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča, kot je razvidnost te razprave. Vsi se strinjamo da so te številke glede pohabljanja res zelo grozovite. Več kot 140 milijonov žensk, kot smo deklice, že utrpelo takšne nasile. Egipt, Etiopija, Somalija in Sudan so najbolj prizadete države. Tam je teh primerov ogromno. Vse do 95 odstotkov vseh žensk je lahko prizadetih, potem druge države, Nigerija, Kenija, Togo, Senegal, um, v teh državah pa so številke od 20 do 50 odstotkov vseh žensk oziroma deklic. No, ampak to ni prisotno samo v Afriki, ampak tudi druge, tudi v, na Bližnem vzhodu, v Jemnu, Omanu, Iraku, Kurdistanu in pa med nekaterimi uh, beduinskimi plemeni v Izraelu, naprimer. Prav tako je UNICEF nedavno zbral določene številke, uh, iz 29 držav v Afriki in ugotovili so, da je ta praksa pohabljala zelo prisotna. 18 od teh držav um, je zelo prizadetih, um, nekaj tudi v podsaharski Afriki, pa tudi druge po Afriki. Ta praksa pohabljala ženskih spolovil se v glavnem um, izvaja na deklicah, um, stare od par let do 15 let. Zato moramo predvsem govoriti tudi o kršitvi otrokovih pravic in pa o nasilju nad otroki. Prav tako je treba poštevati tudi migracijske tokove in prav zaradi migracije um, vidimo, da tudi v drugih delih sveta um, smo priča takšnim praksam, tudi v Evropski uniji, kot smo že slišali po ocenah, naj bi bilo takšnih primerov v Evropski uniji 500 tisoč. 500 tisoč žensk oziroma deklic je obrožala žrtve. Deset držav članic ima posebne uh, določbe glede tega pohabljanja. No, ampak lahko se uh, tudi v drugih državah to preganja kot kaznivo dejanje. Vse države članice pri pregonu tega pohabljanja uh, predvsem upoštevajo um, ekstrateritorialnost v 30 državah članicah smo ugotovili to prevalenco, veliko prisotnost. Naprimer, v Franciji je ocirana številka več kot 60 tisoč takšnih primerov, tudi v Združenem kraljestvu več kot 65 tisoč žensk, kot smo slišali. Imamo pregon, imamo kazenske postopke tudi v takšnih primerih pohabljanja, ampak um, uspešnih pregonov na koncu ni ravno zelo veliko. Zato dejansko potrebujemo čim bolj uspešne organe pregonov izvajanja. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Karsija Perez. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Pohabljen ženski spolovil je način nasilja nad ženskami in deklicami. In to je potem jasno kršenje temeljih pravic. Parlament mora jasno izraziti ogorčenje nad tem praksami. Govorili smo o teh številkah, torej 500 tisoč eh, žen samo v Evropi, več kot 100 milijonov po celotnem svetu. Eh, samo pri nas v Španiji je 17 tisoč deklic eh, potencijalnih žrtev te prakse. Prav zato lahko pozdravim to strategijo komisije glede tega vprašanja. Sedaj pa moramo to prenesti še v prakso. Moramo pozvati ljudi, da se bodo vključili v določene strategije, zato da bi preprečili to zelo brutalno nasilje nad ženskami. Prav tako moramo podariti, kako zelo pomembno je usposabljanje zdravstvenih delavcev po svetu. Prav tako je treba ukrepiti sodelovanje med eh, javnimi institucijami ter pa vsemi organizacijami iz civilne družbe. To je ključno, če želimo končati to zelo nasilno prakso. To niti slučajno ne more biti del 21. stoletja. Kajti, če nekdo to želi tukaj argumentirati, upravičevati z nekimi izgovori, potem ne vem, moramo zelo jasno povedati, da je spoštovanje tradicij eno, ampak eh, moramo pa to omejiti in to ne more biti vezano na neko kršene človekovih pravic. Hvala sedaj pa gospa Hol. Gospa predsedujoča, tudi sama pozdravljam to pobudo britanske kolegice ministrice Lynn Federsten. Uh, britanska vlada se je sedaj za prioriteto postavila končanje tega pohabljanja ženskih splavil v naslednji generaciji, tako pri nas doma kot tudi tujini. Zato pozivam komisijo ter pa službo za zanane delovanje, da nadaljujete s tem delom tudi skupaj z državami članicami in da tudi namenite sredstva za določene lokalne projekte za to področje, kajti največ napredka bomo dosegli ravno na lokalni ravni med ljudmi. Ko družine pridejo tja in jasno povedo, ja, mi pa smo sedaj opustili to prakso pohabljanja. No, torej, lokalna plat je zelo pomembna, ja, ampak je pa tudi ključno, da tudi na višji diplomatski ravni dejansko ukrepamo. EU mora sodelovati z globalnimi partnerji, kot naprimer z Afriško unijo in, in drugimi, tako da bi zgradili globalno soglasje za to, da se ta praksa pohabljena konča. Naslednji mesec, tukaj v Strasburu, bomo imeli eh, skupno parlamentarno eh, zasedanje skupščine in eh, zanima me, če bi lahko komisija povedala, kakšne pobude predlaga za to, da bi izkoristili to priložnost tega srečanja, tako da bi dejansko okrepili to skupno prizadevanje med Afriko in pa Unijo, tako da bi dejansko um, naredili še več za to, da enkrat za vse le končamo s tem pohabljanjem. In pozdravljam to, kar je povedal komisar. To je dejansko. Um, zloraba otrok in to moramo končati. Hvala lepa, gospa Hol, sedaj pa gospa Matera. Dve minuti in pol. Kolege, oči... Hvala lepa. Kolegice in kolege. Danes bi rada upozorila komisijo na to prioriteto. Nasilje nad ženskami je prioriteta. Naj sedaj povem, da tukaj gre dejansko za to nasilje nad ženskami pri pohabljanju. Leta 2009 smo o tem že govorili in smo predlagali poročilo na lasno pobudo o tem. No, ampak še danes um, nismo namenili zadosti pozornosti tej temi Evropske unije. To je res prava želitev za ženske v Evropi, za teh 500 tisoč žensk v Evropi, ki trpi zaradi te brutalne prakse. To je tudi prava klofuta tem 125 milijonom žensk po svetu in pa deklicam, ki trpijo zaradi infibulacije po svetu. Sem ponosla, da imamo v Italiji dobro zakonodajo. Leta 2006 smo uradno prepovedali takšno pohabljanje ženskih spravil pri nas. Prav tako smo dejali, da je treba promovirati več dejavnosti, zato da se odvrača od tega nespremljivega nasilja. Gospe in gospodje, gospod komisar, najmočnejši instrument tukaj um, je gotovo preventiva, preprečevanje in pa povečevanje ozaveščenosti. Naj še enkrat povem, da sem zelo zadovoljna. Uh, štiri milijone evrov smo namenili za to v Italiji. To ni ogromna številka, ampak je pa to pomembna um, gesta toliko milijonov evrov smo namenili za kampanjo ozaveščanja. Dejali smo, da nihče ne bo izključen. To torej eh, je sporočilo tudi za migrante, za starše iz migranskih družin, tako da so tudi oni bolj odgovorni glede te prakse pohabljanja in pa da preprečijo to prakso med svojimi otroki. Prav tako imamo tudi eh, brezplačno telefonsko linijo, zato da nekdo obsodi oziroma napove to prakso. Sedaj se moramo v EU osredotočiti predvsem na izmenjavo najboljših praks in pa na izvajanje, uveljavljanje um, resolucije Generalne skupščine um, o vzem glede pohabljanja ženskih spolovil. To tukaj mislim, da um, ni bilo za dosti dobro, moramo narediti več, um, to je pomembna točka ne samo za ženske, pa tudi za moške. Hvala lepa, gospa Matera, naslednja gospa Kostelo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Na drašnji dan odprave tega pohabljanja je pomembno, da o tem govorimo tudi tukaj v Evropskem parlamentu. Pohabljanje ženskih splovil je grozovita praksa. 140 milijonov žensk zaradi tega trpi po svetu, 2 milijona um, žensk trpi zaradi tega um, vsako leto, pol milijona od teh je samo v Evropski uniji um, 3500 žensk je samo v moji državi žrtov tega, kot je bilo večkrat že rečeno, to se ponavadi um, dela ravno nad otroki in to potem je nasilje nad otroki. To povzroči zelo hude psihološke zdravstvene težave na dolgi rok. Ta akcijski načrt komisiji je dobra izhodiščna točka, to bo dober časovni načrt za prihodnost, zato podpiram vse tiste, ki so se za to prizadevali, kot naprimer tudi evropsko kampanjo, ki jo je vodila organizacija Amnesty. Večina držav sedaj ima določeno zakonodajo za to, da se prepreči to pohabljanje. Irska je bila ena izmed zadnjih držav na tem področju, eh, ampak sedaj pa smo marsikaj naredili ravno zaradi somalke Ihre Ahmed, ki je vodila kampanjo za to. Sedaj potrebujemo to zakonodajo, ja, ampak vendarle se moramo še bolj sredotočiti predvsem tudi na preprečevanje, moramo spremeniti način razmišljanja med ljudmi, kajti tega pohabljanja nikoli ne moramo argumentirati z določenimi tradicijami. Decembra 2012 je um, OZN sprejel resolucijo, ki je obsodila to prakso. To resolucijo so podprle še vse države, tudi iz Evropske in Afriške unije. E, V afriškem roku je takšnih eh, praks 90 odstotkov med vsemi ženskami, zato sem vesela, da bo tudi sedaj um, Evropska komisija skupaj z zunano službo se tega lotila. Uh, ta somalka se bo um, vrnila tudi v Somalijo naslednji mesec in nadaljevala svoje delo tudi v Somaliji. Tudi v Evropi moramo storiti še več, moramo podpirati zdravstveno osebje, moramo sprati statistiko, prav tako pa moramo voditi določene kampanje in pozivam vse poslance, da podprejo peticijo. Uh, um, na naši strani. Hvala lepa, sedaj pa gospa Moran Šartje. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar. No, tukaj pri tej temi uh, mislim, da moramo o tem še toliko bolj govoriti, kot pa govorimo, kajti to je res v nasprotju z vsemi praksami, z vsemi vrednotami Evropske unije. Še posebno tukaj mislim na enakost med moškimi in ženskami, med državljani. Tukaj mislim na zaščito ženskih pravic, ter pa tudi um, na naš boj proti nasilju nad ženskami. Vsi tukaj se strinjamo. Imamo določene dokumente, imamo seveda listino temeljnih pravic, potem konvencijo iz Istanbula um, za boj proti nasilju nad ženskami. Vsi vemo, koliko je teh žrtev zaradi obrazovanja, koliko je pohabljanja teh ženskih spolobil. No, imamo številke, ampak ne vemo čisto um, točne um, realnosti. Tukaj gre za zelo hudo škodo za ženske in za deklice, za ma male deklice, kaj ti to naredijo zelo, zelo majhnim deklicam, zelo kmalo in mislim, da se moramo res zelo angažirati pri tem, kaj ti um, to so res male deklice, ki se ne morejo braniti. To so kulturne prakse, ja, ampak še precej več kot to, to so barbarske prakse. Takšno pohabljanje velja do konca življenja, to jih pohabi do konca življenja in to potem povzroči hude zdravstvene težave, higijenske težave in to potem lahko tudi um, vodi v smrt. To se dogaja pri nas, um, v Evropski uniji, pa tudi zunaj Evropske unije. Uh, Ampak, če se nekaj dogaja zunaj EU, to še ne pomeni, da mi nismo za to posredno odgovorni. To je povezano tudi z nami. To je zelo huda kršitev človekovih pravic. To je v nasprotju z pravico do varnosti, zdravja, fizične um, integracije in pa tudi um, to je v nasprotju z vsemi možnimi praksami in uh, v nasprotju z vrednotami. Francija je ena izmed prvih držav, ki sprejema ženske, ki prihajajo iz nekaterih držav, kjer se izvaja te prakse in mi v Franciji um, delamo sedaj na tem področju. To je kulturni problem, ampak sedaj skupaj z um, vsemi moramo to sodelovati, skupaj z moškimi, skupaj z ženskami, tudi preko kampanj ozaveščanja, tudi kampanj ozaveščanja za ženske in pa deklice. Ampak kot rečeno, tukaj je to tradicija, ampak ne moramo dopuščati takšnih tradicij niti slučajno. Zato potrebujemo zakon, zakonodajo in zato tudi glasujem za četrti predlog spremembe, za četrti odstavek, ki bo na ravno Evropske unije zahteval um, pravo ozaveščanje in boj na boju na področju tega pohabljanja. Hvala lepa, gospod Kešma. Hvala lepa tukaj pravimo, ja, si čestitamo, ker je današnji dan, dan boja proti tem pohabljenim, pa ne moremo se čestitati. Vsak dan, vsako leto bi moral biti takšen um, dan boja proti pohabljanju. Sedaj sem že 15 let v tem parlamentu in ne morem verjeti, še vedno smo tukaj, sedimo in stojimo in pozivamo k ukrepanju. Seveda pozdravljam to sporočilo uh, komisije, tukaj imamo šest generalnih direktoratov iz komisije. Ja, to je v redu, to je horizontalno vprašanje človekovih pravic. Ja, ampak potrebujemo akcijski načrt ukrepanje in to še pred koncem tega mandata. Potem, um, gledajte, to pohabljanje ženskih spravil. Uh, um, je uh, mednarodno um, priznano kot um, kršene človekovih pravic in pravic žensk. To mora biti jasno in to bo jasno samo, če priznamo vse ženske pravice, to vključuje tudi reproduktivno um, zdrave in pa spolne pravice. Pravice um, ženske ženske, ne pa moških oziroma klerika, da odloča o tem, kaj nas stori s svojim telesom. Glejte, kolegice in kolegi, videl sem, kakšni so fizični učinki takšnega pohabljanja ženskih spolovil in to je res gromo, grozovito. Sedaj je pa čas za ukrepanje te številke v državah članicah so strašne, ampak gledajte, komisar, vem, da vi poslušate, moram to podariti, moramo se pogovoriti z našimi prijatelji in pa tudi s tistimi, ki se sploh ne želijo lotiti tega, moramo se direktno pogovoriti z njimi, ne bo nobene alternative, moramo to končati. Pa še nekaj besed, več moramo ukrepati, zato pozivam sedaj vse države članice pa EU, da eh, podpišijo EU konvencijo za boj proti nasilju nad ženskami. Potrebujemo ta širši okvir. Gospa predsedujoča, hvala lepa za besedo in upam, da um, v naslednjem mandatu nikoli več ne bomo govorili o tem. Sedaj moramo um, govoriti o tem, um, za kar bo poskrbel naš naslednji akcijski program. Hvala, gospod Kešpen, za vašo angažiranost. Gospa Kosta. Hvala lepa. Mislim, da smo vsi popolnoma prepričani v dejstvo, da se je potrebno boriti proti pohabljanju ženskih spolovil na več ravneh. Eh, eno je ravno kar omenil gospod Kešpen, pa tudi kolegi iz moje skupine in širom tega eh, zbora zagovarjajo te ukrepe, se pravi zakonodaja, harmonizirana zakonodaja na podlagi evropske direktive, ki bi lahko pomenila pomemben zagon v pravo smer. Zaščita mladoletnikov pred eh, tovrstnim pohabljanjem je ključnega pomena. V teh primerih je, na primer v Italiji, tudi zakonodaja bistveno strožja. Naslednje pomembno področje, o čemer je govoril tudi komisar, je tole. Evropa mora poslati zelo jasen signal državam, s katerimi imamo bilateralne sporazume. Pomembno je, da se kampanje proti eh, tej praksi vodijo pod sloganom več za več. To je slogan, pod katerim vodimo sodelovanje s številnimi afriškimi državami. No in potem je tu še tretje področje gospa Matera je to že omenila, imamo pomembno kampanjo, tudi posebno telefonsko linijo za pomoč žrtvam. In vse to kaže, da nas v Evropi čaka še veliko dela. Ampak razlog je v tem, da je veliko skupnosti eh, v tem svetu, ki vidi to vrstno prakso kot eh, nekakšno prakso, ki omogoča prehod iz otroštva v odraslost. Hvala lepa, gospod Koferati. Gospa predsedujoča, pohabljanje ženskih spolovil, kot je bilo upravičeno rečeno, je ena najhujših oblik nasilja nad ženskami, še posebej nad eh, mladoletnimi deklicami. Zato moramo uporabiti vse inštrumente, ki jih imamo na voljo za boj proti tej praksi. Seveda je delo policije in sodišč pomembno, ampak to ni dovolj. Kot nas je spomnila kolegica Silvija Kosta, je pomembno, da se lotimo tudi kulturnega vidika. Ni nobenega upravičila za to vrsto nasilje. Gre za barbarsko, gnusno dejanje nad deklicami. Začeti moramo v šolah. Vedno, kadar se govori o Evropski uniji, o eh, razvoju, o državljanstvu in tako naprej, je treba dodati tudi to plat. Treba je govoriti o vprašanju človekovih pravic. Na tem področju moramo ukrepati. Zavedati se moramo, da gre tu dejansko za zanikanje človekovih pravic mladoletnikov in žensk. Tako da, ja, pravosodno delo, ampak tudi kulturno delo. Hvala lepa, gospa Thompson. Dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar. Dejstvo je, da se v celem svetu še vedno izvaja to vrstno pohabljanje v imenu kulturnih tradicij. Samo v Evropi naj bi več deset tisoč žensk trpelo zaradi posledic takšnega pohabljanja. Več eh, deset tisoč deklic in žensk je v nevarnosti to vrstnega pohabljanja. Gre za hudo obliko nasilja in zlorabe. In ni nobenega zdravstvenega razloga, zakaj naj bi velik del ženskega spolovila odstranila, pogosto celo brez eh, zdravstvene oskrbe, eh, brez kakršnekoli narkoze. To je res nečloveško dejanje in je v nasprotju z našimi temeljnimi vrednotami. Zato podpiram to pobudo komisije, da se angažirano lotimo boja proti pohabljenju ženskih spolovil. In pomembno je, da je komisija tu uvedla načelo ničelne tolerance. Pomembno pa je, da se to načelo tudi uveljavi v državah članicah. Naj podarim še enkrat, potrebujemo zakonodajo, potrebujemo preprečevanje nasilja nad ženskami in sicer potrebujemo zakonodajo, ki bo veljala širom Evrope in ki bo prepovedovala tudi pohabljanje ženskih eh, spolovil. Hvala lepa, gospa Thompson. Gospod Mölcer, ena minuta. Hvala lepa, gospa predsedujoča z številnimi priseljenci izven Evrope eh, so k nam prišli tudi težave, kot so pohabljenje ženskih spolovil ali umori iz časti. Pohabljenje ženskih spolovil je nekaj, kar velja za kršitev človekovih pravic že četrt stoletja in v državah, v katerih pa je to splošna praksa, praktično ni prišlo do nobenega izboljšanja stanja. Pomembno je, da se zagotovi ustrezno izobraževanje o zaveščenju Eh, tudi na področju pravosodnega dela. Prav tako številni priseljenci eh, postanejo žrtve takšnega pohabljanja, potem ko se vrnejo v svojo državo izvora. Prav tako je pomembno, da zagotovimo, da bo v vseh državah članicah takšno pohabljanje dejansko kaznivo dojanje. Zdi se mi res sramotno, da je 500 tisoč ocenjeno eh, žrtev v Evropski uniji to vrstnega pohabljena in to je nekaj, kar je treba nujno spremeniti. Hvala lepa, gospod Mölcer. Prehajamo na prosto razpravo. Besedo dobi gospa Prendergast. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Vsakih 11 sekund deklico nekje na svetu pohabijo. In eh, tu gre za odstranitev dela zunanjih spolovil dela ali celotnega klitorisa, prav tako prihaja do številnih drugih poškodb za uporabo žiletk ali pa stekla in podobnih eh, orodij. Prav tako se pogosto potem zašije eh, preostalo odprtino in se pusti samo majhna odprtina. To nima nobene zveze z kulturo, s tradicijo, to je zgolj mučenje in kaznivo dejanje. Več kot 3 milijone deklic je predmet takšnega hudega pohabljenja. Sama sem delala kot porodna babica in lahko vam povem, da je grozno zagotoviti porod pri takšnih ženskah, ne da bi prišlo do hudih poškodb. In dejstvo je, da je groza, ki jo doživljajo te ženske, resnično nepopisna. Tu gre za neverjetno kršitev človekovih pravic in veselim me, da imamo danes priložnost še nekoliko osvetliti to problematiko. Hvala lepa, gospod Prendergast, gospod Benjen. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Kar zadeva to ustno vprašanje komisije, eh, je prišlo do podobnega vprašanja mojega voljivca iz Birminghama, eh, ki vodi kampanjo za vprašanje prekinitev tovrstne prakse. Tudi moja kolegica Len Federsten v Združenem kraljestvu si je za svojo prioriteto pri svojem delu zadala odpravo tovrstne prakse. Gre za res nesprejemljivo kršitev temeljnih pravic, ki vpliva na tisoče žensk in deklic, ki živijo v Evropi. In zato me zanima, zakaj Evropska unija ni bolj glasna glede tega vprašanja v Evropi in tudi z našimi mednarodnimi partnerji. Prav tako me zanima, kakšne neposredne ukrepi se izvajajo, da bi se pomagalo državam članicam pri boju proti pohabljenju ženskih spolovil, predvsem, kjer bi izmenjavali najboljšo prakso s tistimi skupnostmi, kjer je to vrstna praksa najbolj razširjena. Hvala lepa, gospod Benjan, s tem smo razpravo zaključili, besedo pa za zaključek dobi še gospod komisar Šule. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Rad bi se vam zahvalil za to, da ste to vprašanje dali danes na dnevni red. Nobena deklica ne bi smela kdajkoli doživeti takšnega dramatičnega pohabljanja, takšne dramatične kršitve njenih pravic. Hvala tudi odboru za pravice žensk in enakost med spoloma v Evropskem parlamentu za njihovo zavezo za boj proti pohabljanju ženskih spolovilj. Vsako žensko prihaja do posilstev, do nasilja nad ženskem. Ženske umirajo samo zato, ker so ženske. In to je nespremljivo. Prav tako ni spremljivo dejstvo, da na milijone mladih žensk še vedno ostaja podvrženih pohabljanju ženskih spolovil vsako leto. Tvegajo smrt in če že preživijo poškodbe, se soočajo dejansko z perspektivo invalidnosti in zelo tveganimi porodi. Evropska unija si bo še naprej prizadevala za opolnomočenje žensk v vseh kontekstih v boju proti nasilju, ki temelji na spolu in prav tako s podporo pobud, ki delujejo proti temu zavržnemu dejanju. Komisija bo še naprej pripravljala ciljno usmerjene pobude skupaj z državami članicami, da bi na ta način dosegli otepljive rezultate pri odpravi vseh oblik nasilja nad ženskami za uporabo vseh pristojnosti, ki jih ima Evropska unija na voljo. Kar zadeva države, ki niso članice EU, pravice žensk in deklic predstavljajo pomemben sestavni del pogovorov in premislekov komisije pri oceni tega, kakšna in koliko proračunske podpore je primerne za posamezno državo. Ampak tu se stvar ne konča. Ne konča se pri denarju. Kajti tu gre za to, da se ustvari globalni konsens. V vseh najbolj nedavnih trgovinskih sporazumih Evropske unije se sklicujemo tudi na siceršnje sporazume o pravicah ki jih eh, imamo s tretjimi državami. Ti okvirni in pridružitveni sporazumi vključujejo tudi klauzule, ki določajo spoštovanje človekovih pravic kot ključni element, ključno podstat naših odnosov. Prav tako vzpostavljamo kanale za izvajanje dialoga na širokem področju. Spoštovane kolegice in kolegi, nadaljujmo s tesnim sodelovanjem na tem področju in izkoristimo vsako priložnost, ki se ponudi za to, da predstavimo svoje stališče. Posvetoval se bom tudi s kolegico Vivian Reding in eh, upošteval vse zelo koristne predloge, vključno s predlogom gospe Hall danes. Hvala lepa. Hvala gospod Füle. S tem smo razpravo zaključili. O predlogu resolucije pa bomo glasovali danes opovdne. Naslednja točka na dnevnem redu je vprašanje za ustni odgovor za razpravo. Program Najades 2, akcijski program za podporo prevozu po celinskih plovnih poteh.